Sedaj gremo pa naprej eh, na temo sirski begunci na bulgarski meji. Uh, is... V imenu sveta dobi besedo gospod Venizelos. Hvala lepa, gospode in gospe poslanci. begunci in pa drugi tokovi priseljencev, ki jih mora sprejeti Bolgarija in pa tudi druge države, ki se nahajajo na meji Evropske unije, zlasti v vzhodnji in južni Evropi, eh, so sedaj še ukrepljeni zaradi krize v Siriji. Zaradi geografskega položaja mora Bolgarija sprejeti veliko ljudi, ki iščejo pomoč. Spada med tiste države članice, ki so zelo obremenjene, eh, ko gre za posledice sirske krize januarja 2014 je bilo objavljeno poročilo Združenih narodov o temi beguncev in to poročilo govori o težavah, s katerimi se soočajo ljudje, ki potrebujejo mednarodno zaščito. To velja tudi za Bolgarijo in ko gre za pogoje, pod katerimi so nameščeni ti ljudje. Uh, Podobne zahteve prihajajo tudi od, in ugotovitve prihajajo tudi od nadvladnih organizacij. Države članice imajo zavezo zagotoviti, da so pogoji sprejema eh, usklajeni z določenimi evropskimi standardi, ko gre za ljudi, ki iščejo zaščite. Vemo, pod kakšnim pritiskom so države, ki morajo sprejeti ta tok beguncev. Bolgarske oblasti so na najvišji politični ravni izjavile, da so pripravljene sprejeti te begunce, ampak njihove možnosti so seveda omejene. Nastanitvene eh, zmožnosti so že preobremenjene, vedno več beguncev prihaja iz Sirije in to predstavlja velik izziv. Poročilo Združenih narodov, ki sem ga pravkar omenil, omenja različne možnosti za to, kako bi lahko na ustrezen način poskrbeli za namestitev beguncev. Ti seveda potrebujejo zaščito. Gre tudi za to, kako naj te namestitve ustrezno opremijo. Bolgarske oblasti so že poskrbele za izboljšavo razmer. Komisija je poslala Eh, je tudi poslala delegacijo prejšnji teden v Bolgarijo in ta komisija bo verjetno zbrala nove informacije o tem. Eh, cenim interes Evropskega parlamenta za to vprašanje. Nekateri poslanci Evropskega parlamenta so prav tako obiskali Bolgarijo. In zato mm, iz prve roke poznajo izzive, s katerimi se soočata država. Gre za posebno, poseben položaj, v katerem se znajdejo ljudje, ki želijo zapustiti Sirijo. Mi moramo prispevati k temu, da lahko sprejmemo te ljudi in da jim omogočimo prebivanje v Evropski uniji na dostojen način. Namenili smo finančno pomoč tudi državam, ki so posebej obremenjene. Ta finančna pomoč je seveda omejena, ampak namenjena je pa temu, da so izboljšane možnosti sprejema, nastanitev in da lahko izboljšamo tudi upravljanje begunskih tokov, da lahko bolje upravljamo meje in tako naprej. Še naprej bomo sprejeli dodatne spodbude za to, da bomo olajšali situacijo sirskih državljanov, ki so poiskali zatočišče v Evropski uniji. No, Bolgarija je tukaj izpostavljena posebnim uh, pritiskom in zato moramo z, po najboljših močeh pomagati bolgarskim oblastem, tako da bodo lahko dale na razpolago vse potrebne storitve za te zaščite potrebne ljudi. Hvala lepa, gospa. Komisarka dobi sedaj besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod minister, gospe in gospodje. Komisijo zelo skrbijo ti priseljenski pritiski na uh, evropske države na zunanjih mejah, zlasti pomagati Bolgarijo. Cenim prizadevanja bolgarskih oblasti v sodelovanju z UNHCR, komisijo, nevladnimi organizacijami in drugimi institucijami, zato da bi se izognilo dodatnemu poslabšanju situacije. Situacija je trenutno stabilna, se ne slabša, vendar pa ostaja nekaj resnih izzivov, s katerimi se je treba soočiti. Naprimer, situacija beguncev in pa prosilcev za azil v namestitvenih zmogljivosti. Eh, zaostanek pri obravnavi prošen za azil in pa um, podelitev dovoljena za prebivanje na Bolgariji za tisti, ki so zahtevali zaščito. Eh, ljudje, ti ljudje so izredno ranljivi, potrebni so mednarodne zaščite, seveda to vpliva tudi na delovanje Dublinske uredbe. Uh, Jasno postaja, da je situacija v Bolgariji resna in da zahteva namudne ukrepe. To je lahko prva spodbuda za aktiviranje mehanizma za krizo. Gre za um, 33. člen Dublinske uredbe. Ta člen predvideva Ta člen ne želi kriviti posameznih držav. Evropski parlament kot so zakonodajalec to dobro ve. Gre predvsem za mehanizem solidarnosti. Aktivacija tega mehanizma solidarnosti uh, bi se zgodila ob uh, posebnih pritiskih na državo članico. gre predvsem za ljudi, ki so tukaj potrebni pomoči. Uporaba 33. člena bi pomenila signal, da Bolgarija ni sama in da so komisija in pa države članice zavezane pomoči tej posebni, eh, tej specifični državi članici, ki se mora soočati z to krizo. Gre za solidarnost, ki lahko ima obliko materialnih prispevkov, finančnih prispevkov, človeških virov in tako naprej. Um, Evropska unija že pri tem podpira Bolgarijo, to bo počela še naprej. Ta rešitev bi v praktičnem smislu pomenila, da bi Bolgarija v povezavi z EASO in pa komisijo morala razviti akcijski načrt, s katerimi bi se lahko uh, soočila z identificiranimi izzivi. Glede na število udeleženih strani, komisija EASO, nevladne organizacije, UNHCR uh, eh, in pa tretje države. Eh, bi bile vse del akcijskega načrta, s katerimi bi lahko izpolnjevali cilje, ki bi jih eh, določile bolgarske oblasti, zato da bi odpravile ovire za delovanje dublinskega sistema. To bi zagotovilo tudi dolgotrajno rešitev problemov, ki se pojavlja ob zagotavljanju eh, sistema za prosilce azilnega sistema v Bolgariji. To bi preprečilo v prihodnosti podobne krize uh, verjetno bo pritisk na naše zunanje meje ostal tudi še v prihodnosti. Takšen načrt bi omogočil tudi dodatno nujno pomoč, če bi to bilo potrebno. Načrt mora pokrivati tako nemudni odziv in pa tudi eh, obdobje za tem. Komisija bo še naprej obveščala o tem tako svet, kakor tudi Evropski parlament. Hvala lepa. Mr. Weber sehr geehrter herr präsident herr ratsvorsitzender frau kommissarin! gospod predsedujoči gospa komisarka v zadnji točki smo govorili o razmerah v siriji. zadeva pa postaja zelo resen problem tudi v evropski uniji ljudje namreč trkajo na naša vrata in prosijo za pomoč države, sosede eh, Sirije so storile ogromno eh, za eh, to, da bi pomagale Siriji. Sedaj pa je na preizkusu tudi solidarnost Evropske unije. Prejšnji teden sem prebral članek glede dogodkov v Bolgariji in sicer na meji, kjer naj bi postavili ograjo in uh, Naslov je bil Evropa se ograja, Evropa postaja trdnjava, eh, Evropa se želi eh, ograditi pred drugimi in eh, to enostavno ni prava podoba Evrope. Evropska unija ima odgovornost v tej situaciji in Bolgarija ima še prav posebno odgovornost, ker se nahaja na zunanji meji Evropske unije. Veste, da socialistična vlada v Bolgariji nima uh, lastne večine, odvisna je od podpore uh, desničarske stranke in ta situacija uh, vodi uh, v to, da uh, begunci iz Sirije v Evropski uniji ne dobijo podpore. Tudi Turčija mora pomagati. Spoštovati je potrebno standarde Evropske unije, kot je to izpostavila tudi komisarka. Pokazati je potrebno finančno eh, solidarnost z državami na zunanjih, eh, ki imajo zunanje meje Evropske unije. Poleg tega pa je potrebno kontingente sirskih eh, beguncev povečati, tako da bomo lahko ustrezno pomagali. Evropa mora združena pomagati. Kirilov, za nas, to megan in to. Gospod eh, Weber, gospod Kirilo je prosil uh, za besedo. Uh, ste mu pripravljeni odgovoriti? Mi ne dopuščamo, da se politizira to vprašanje. To je nespremljivo. In uh, kot glasnik. Uh, kot želi glasnik te stranke. Uh, Eh, situacija eh, bivšega ministerskega predsednika, ko je bilo eh, pre, predvideno, da se postavi taborišče za 2000 ljudi leta 2000 in koliko sredstvo je bilo temu namenjenih in ugotovili smo, da ni bilo nič narejenega v nekaj mesecih to obvladati, zato bi bil potreben čudež. Ja, Zahvaljujem se za vprašanje. Še enkrat bi rad povdarjal, da se od Bolgarije veliko zahteva za to, kar je na zunani meji Evropske unije, ampak bolgarsko vlado je potrebno vprašati, zakaj je sedaj sploh prišlo do objave takšnih naslovov. Eh, zakaj eh, naj bi bila postavljena ograja na zunani eh, meji Evropske unije. Poleg tega pa je potrebno razpravljati tudi o udeležbi stranke Ataka v bolgarski vladi in mislim, da ste tudi socialisti in demokrati dovolj kritični sami do sebe, da boste to storili. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Gijom. Merci. Hvala lepa. Pred dvemi tedni sem z nekaterimi izmed vas šla na misijo v Bolgarijo eh, v imenu odbora Libe za več cilji, zlasti da to, da se oceni situacijo, da eh, se vidi, do kakšnih izboljšav je prišlo in da pred, in predlagati tudi eh, nekatere izboljšave. Z te misije sem prišla z mešanimi občutki. Na eni strani se je bolgarska vlada vlada potrudila, da pride do izboljšanja, eh, potrebno pa je ugotoviti, da so razmere na licu mesta, čeprav se spreminjajo, še vedno težke in eh, da eh, so tu še vedno naprimer standardi, ki niso izpolnjeni v okviru evropskega prava. Ti, tu so tudi nekatere pripombe, ki bi želela podati in sicer v zvezi naprimer s tem, kar je bilo bilo povedano eh, v Bolgariji leta 2013. Eh, Naprimer, jasno je, da ni toliko na ravni popraševanja, eh, ko je to težavno, vendar pa ugotavljamo, da enostavno, da ni bilo mogoče zadostiti tako velikemu porastu zahtev. In Potem je tu tudi mehanizem za zgodnje upozarjanja in e, tako dalje. E, moja druga pripomba, po letu 2013 število migrantov, ki se je zelo povečalo na e, mejah in e, po novembru se je to spremenilo. E, potem eh, tudi kakšni so pogoji, v katerih poteka sodelovanje z bolgarskimi eh, oblastmi, eh, tudi z vidika postopkov azila zato da je to skladno z mednarodnimi pravili. In ne na zadnje, eh, za vidika mednarodne zaščite je potrebno upoštevati vse vidike. Zagotoviti tudi Bolgariji solidarnost eh, preostale Evrope in to eh, se mora izraziti tudi v materialnem pomenu besede. Hvala lepa. Gospod Ilčev. Hvala lepa. Samo trenutek. Kdo je dvignil modri karton? Aha, gospod Stojanov. Izvolite, gospod Stojanov. Gospodžu Gijom, uh, eh, imam slednje v proskam vas. Uh... Gospa Gijom, imam vprašanje za vas. Če želite da se beguncev ne pridrži, fizično eh, predrži ali se lahko ali lahko spremete zaveze tudi uh, v imenu naprimer uh, predsednika, francoskega predsednika, koliko ljudi bi bili pripravljeni sprejeti iz Bolgarije, kajti Bolgarija ne more sprejeti vseh. Najprej, kar zadeva sprejemanje uh, sircev, uh, predsednik je najprej francoski predsednik, prednji je socialistični uh, predsednik, začeli so, smo sprejemati begunce, sonce, drugo pa je, eh, ka, eh, kako se poskrbi za to, kadar osebe potrebujejo mednarodno zaščito, to pa je že vprašanje, ki zadeva vse države članice. Gospod Ilčev, beseda je vaša. Уважаеми дами и господа, аз съм участвал в две делегации. Господин господи, sodeloval sem na dveh misijah eh, v Bolgariji, v Turčiji in v Grčiji in eh, dovoljujem se izpostaviti, da, naša država, da si naša država prizadeva, da izpolni pričakovanje vseh. In eh, sicer zlasti zato, da se poskrbi za ustrezno zaščito. Uh, Potrebno je spolniti evropska pričakovanja, Bolgarija izpolnjuje svoje zaveze, kar zadeva azil, potrebno je pa poskrbeti tudi za varnost na mejah in izpolniti tudi pričakovanja volgarskih državljanov, ki ne želijo, da bi socialno breme bilo vse na njihovih ramenih. To so tista pričakovanja, ki nas pripeljajo tudi do naslednjih vprašanj. Kako zaščititi, obvarovati bolgarske meje, zato da se zaščitimo pred vstopom kriminalcev eh, v našo državo? Kako eh, se izogniti nočnim mori, ki se je zgodila v Siriji. Potrebno je upoštevati seveda humanizem in solidarnost in to moramo izpričati. Potrebujemo pa finančna sredstva v ta namen, zato potrebujemo pomoč. Bolgarska vlada trenutno eh, dela s sredstvi iz eh, našega proračuna, vendar eh, lete potrebujemo tudi sami. Zahtevati je potrebno tudi od Turčije izvajanje resnega nadzora nad tistimi, ki se potem pojavijo, ki pridejo iz smeri Turčije in pridejo na bolgarsko mejo in eh, več kot 2000 priseljencev eh, je na leto ki pridejo na meje na leto in vsega tega ne zmoremo sami. Eh, želimo, da bi se ta vprašanje razrešilo na racionalen način, eh, tako da bi lahko prišlo do delnega vključevanja eh, priseljencev. To želimo na nacionalni ravni. To od nas pričakujejo naši državljani. Priznam pa, da so razmere zelo različne. Tu so naprimer določeni sprejemni centri, ki dobro delujejo in drugi ne. Na vsak način pa Bolgarija ne sme tu biti sama. Modri karton je dvignila gospa Ernst. No, nekoliko sem zmedena, dragi kolega. Želela sem le vprašati, koga ste pravzaprav mislili s to svojo izjavo? Na koga ste pravzaprav mislili? Na sirske begunce ali na vse, ki vstopajo v Evropsko unijo? To bi me zanimalo. Gospod Ilčev. Hvala lepa, hvala za vprašanje. 80 odstotkov ljudi, ki se nahajajo na ozemlju Bolgarije, želijo nadaljevati pot naprej proti Evropi, saj je Bolgarija najrevnejša evropska država. Ne vem, če gre za iluzijo ali propagando. Ni na meni, da odgovorim na to vprašanje. 80 odstotkov le teh pravi želimo status begunca, da bi šli lahko naprej eh, v, proti Evropi. Eh, gre za 30 km bodeče žice, ki preprečuje priseljencem, beguncem, da ne padejo. Kaj ti napre, potem grejo naprej. Gospod Tavareš, beseda je vaša. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči, predsedujoči svetu, gospa komisarka, Evropska unija je storila veliko napako ob eh, pričetku konflikta v Siriji, eh, pa tudi sedaj, ko se eh, sooča z begunci iz Sirije. Menili smo, da se bo vojna hitro zaključila, ampak vojna se je zavlekla in ne vemo, kako dolgo bo trajala. Zato eh, bi eh, morali imeti učinkovito orodje za pomoč eh, beguncem, tako da bi jim lahko pomagali na korekten in urejen način. Če si ogledamo temeljna načela, ki so tukaj na kocki, potem se moramo v prvi vrsti zavedati, da je naša dožnost, da zaščitimo begunce. Kot je dojala komisarka, eh, če želimo spoštovati člen 33 eh, Dublinske pogodbe, potem eh, moramo pokazati solidarnost ne le do beguncev, ampak tudi do Bolgarije, ki se je zaradi te situacije znašla v krizi, tako kot je bila v krizi tudi Grčija. In če si ogledamo še člen 80 pogodbe in če želimo ta člen uporabljati za vse to vrstne primere, potem si moramo ogledati tudi podrobnosti člen 80 govori o solidarnosti med državami članicami, ampak problematično bi bilo, če bi ta člen vedno uporabljali in sicer iz humanitarnih razlogov, eh, iz eh, diplomatskih razlogov in tako naprej. Potrebno je poskrbeti za to, eh, da begunce ustrezno obravnavamo in da jim zagotovimo ustrezno pomoč potem, ko zapustijo Sirijo. Zato mislim, da moramo uporabiti sporazum iz eh, Dublina eh, in eh, ne smemo dovoliti, da izbruhne kriza na zunanjih mejah Evropske unije. Gospa Ernst. No, mimo grade, zdaj se že sprašujem, kaj se pravzaprav še mora zgoditi, da bomo ugotovili, da ne moremo nadaljevati z. Uh, politiko, ki jo trenutno imamo na področju dodeljevanja azilov. Seveda je velik škandal to, kar se dogaja v Bolgariji in še en zid uh, v Evropi, to je vsekakor zadnje, kar potrebujemo. Ampak kaj naj eh, naredimo? Naj pripravljamo akcijske načrte, naj pošiljamo eh, finančna sredstva v Bolgarijo? Ne, ukvarjati se je potrebno z azilno politiko. Nimamo enotnih standardov. Uh, Eh, nimamo eh, enotnih načel za pomoč beguncem. In eh, Dublin 3 je sinonim za politiko, ki ni vredna ljudi. Lahko govorimo o Grči, lahko pa govorimo tudi o katerikoli drugi državi Evropske unije in ugotovimo, da obstajajo velike pomankljivosti povsod, kajti ko smo tukaj v tej. Uh, v tem parlamentu sprejeli okrnjen proračun, eh, smo se že zavedali, da sredstev za vsa področja ne bo dovolj. In dovolj mi je tega svetohlinstva. Za begunce se ne bo spremenilo nič. Hvala lepa, gospod Stojano. Torej, Hvala, gospod predsedujoči. Čas, ki je na voljo za to razpravo, je škandalozno kratek. Eh, gospa komisarka, rekli ste pomoč za vključevanje eh, teh ljudi, ki bi želeli ostati. Gre pa za begunce, ki ostanejo na bolgarskem ozemlju, zato ker so v svoji državi ogroženi in njihova varnost je okrožena. Ko enkrat eh, te nevarnosti ne bo več, bodo lahko šli nazaj. O kakšni integraciji torej govorimo? Potem glede odgovora na eh, moje vprašanje in eh, te, kar dlje je trajalo za odgovor, da je Bolgarija namenila 300 eh, tisoč evrov za pomoč begoncem, beguncem iz Sirije. Kaj pa je Bolgarija dobila v zameno? In še enkrat. Eh, Eh, še enkrat bi ponovil vprašanje gospoda Ilčeva. Eh, Bolgarija ni sama v tem boju, do sedaj pa pravzaprav izpostavljate ravno obrat. Hvala lepa, gospod Engel. Hvala, predsedujoči. Naj pomirim eh, in zagotovim gospodu Stojanovu, da v tej misiji, na kateri smo bili pred dvemi tedni v Bolgariji, lahko ugotovimo, da eh, to ne pomeni, da so tu cele horde ljudi, ki prihajajo v Bolgarijo in želijo tu ostati. Eh, mnogi želijo eh, naprej v druge države. Gospod Kirilov in ostali, ki govorijo o tem. Tu je potem tudi mednarodni pritisk politika, glede tega, kar se želi ali ne želi. No, govorimo o Turčiji. Tam je 700 tisoč sirjecev, 700 tisoč eh, sirjecev, ki so pobegnili iz države, potem jih je eh, zelo veliko tudi v sami Siriji, potem jih je veliko število tudi v Libanon in Bolgarija, ki ne eh, zmore upravljati nekaj, s situacijo, ko eh, pride eh, tja nekaj tisoč beguncev. Koliko pa jih je kdo pripravljen sprejeti? 50 tisoč, eh, več 100 tisoč ali pa naprimer 200 tisoč siricov, ki bi bili na, na begu. In kaj lahko naredimo, da zagotovimo vsaj kolikor toliko človeški sprejem, sprejem teh ljudi? Sicer pa eh, seveda se pogosto zgodi tako, da se enostavno samo prelaga eh, ta dosje in se tega ne rešuje. Najlepša hvala, gospod Kalfin. Hvala, gospod predsedujoči. Danes je v Bolgariji 11.600 beguncev, polovico jih je sirijcev. In beg teh ljudi se je začel poletja lani eh, in se je potem odvijal vse do konca lani. Novembra eh, je eh, prišlo do vstopa 323 ljudi v Bolgarijo in eh, 1650 eh, eh, potem na začetku tega leta. Gospod Engel pravi, da je kriza mimo. Ne vemo, o kateri krizi govorimo. Eh, Gre za to, kar nam je povedala Evropska komisija in to, kar komisija načrtuje kot ukrepe, so delni ukrepi in niso korektni. Bolgarija ne potrebuje nekih dodatnih mehanizmov, potrebujemo poseben sporazum za eh, ponovn eh, vstop eh, in sicer sporazum s Turčijo, tudi oni imajo eh, begunce. Gre za to, da se lahko na ta način poskrbi za sprejem beguncev, ki jih je desetkrat več kot število, ki ga je Bolgarija sposobna posrkati.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 Eh, v okviru misije odbora Libe eh, smo lahko ugotovili razloge za eh, to begunsko krizo in potrebno je imeti pogum povedati, da Bolgarija ni pripravljena tega rešiti sama. Vzpostavila je akcijski načrt, kar je pripeljalo tudi do nekaterih ksenofobnih težen. Potrebujemo tudi strategijo za bodočnost. In tu imamo sedaj ukrepe, ki so predvideni do konca aprila meseca. Do problemov pa bo morda potem ponovno prišlo, naprimer problemi, morda za otroke, eh, za najstnike eh, in podobno. Težko je povedati, kaj se bo dogajalo z vidika integriranja teh ljudi. Eh, bolj se mi zdi pametno govoriti o sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, potem izpopolnjevanje policistov na naši meji, vključevanje beguncev, ob oskem sodelovanju s turistami.

gospod predsednik najlepša hvala gospod eh, predsedujoči po mojem mnenju bi morali uporabiti krizni mehanizem in pripraviti akcijski načrt tukaj ne gre zgolj za nujno zadevo, ampak gre za to, da ti begunci nujno potrebujejo pomoč. Evropska solidarnost je nujna, pot, nujno potrebna. Zagotoviti je potrebno predvsem sledeče. Prvič, nastanitev. Drugič, ustrezno zdravstveno eh, podporo. In tretjič, živila to so trije predpogoji. Predtem se sploh ne moremo pogovarjati o azilu in o drugih politikah Evropske unije. Pretekli konflikti so pokazali, da begunci ne želijo priti v Evropsko unijo in se tukaj zastalno naseliti, ampak eh, da se želijo kasneje vrniti v svojo domovino. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa prosta razprava in uh, veliko se vas je prijavilo, uh, vsi ste v glavnem iz Bolgarije in prosim, da se držite časa, uh, ki vam je dodeljen. Za da kaže nešto, ko je tu gospod Malinov. Omenava beglo ali pošti vinegi se propuska. In to je, če situacija v Bolgariji, može še, da bo ošt. Gospod predsedujoči, bo, razmere v Bolgariji bi se lahko še poslabšale. Nadaljujte. Na začetku ni bilo tolmačenja, je rekel predsedujoči. Če nam ne bi pomagala nevladne organizacije ali pa zasebniki, potem tega sploh ne bi zmogli. In Bolgarija in njene ustanove na to krizo niso bile pripravljene. To je neizpodbidno. Eh, odgovornost za to nosi trenutna vlada in prejšnja vlada. Organizacije pa, te organizacije, ki so nam spontano pomagale, pa so zelo dobro organizirane in nudijo pomoč. Tako dobro so organizirane, da eh, se te dobre organiza eh, eh, organiziranosti pravzaprav ne ceni dovolj. In komisarko Malstrom pozivam, da ne Eh, pritiska še naprej na Bolgarijo. Bolgarija na to ni pripravljena in nima dovolj izkušenj. Na vsak način pa je tu volja razrešiti ta problem, ki ne bo kar izginil brez ukrepov in konkretne akcije. In eh, kar zadeva razrešitev sirijskega problema, se moramo zavedati, da ta problem ne bo kar izginil. Ostal bo prisoten tako na bolgarskem ozemlju kot druge gospa Ljubčeva. Evropski odsajus. Gospa komisarka, gospod predsedujoči, Evropska unija in Evropski parlament sta sprejela resolucijo o Siriji po Lampeduzi. In poznate datume, ko se je to zgodilo. Potem je prišlo do problema v Bolgariji. Bolgarija ni neposredna soseda Sirije, kajti bojgunci morajo najprej eh, prečkati celo Turčijo, predno vstopijo v Bolgarijo. 50 odstotkov teh ljudi so je priseljencev in ne beguncev iz Severne Afrike in od drugjod. In tu je ravno izvor tveganja za Bolgarijo in za celotno Evropsko unijo primeri nasilja, do katerih je prihajalo s sodelovanjem, v katere so bili upleteni priseljenci, to je znano, potem tudi ksenofobne težnje. Vse to so problemi, ki jih Bolgarija sama ne more rešiti. In na tako situacijo tudi ni bila pripravljena. Bolgarija po avgustu mesecu zagotavlja pogoje, da bi lahko sprejela na tisoče beguncev in eh, se še naprej spopada s temi problemi. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар. Хвала лепа, господ председател, госпожа комисарка. Evropski azilni sistem sloni na solidarnosti in odgovornosti. Bolgarija izpolnjuje ta dva pogoja. In E, ta sistem je sedaj pod velikim pritiskom v Bolgariji, vendar se borimo s temi problemi na dnevni e, osnovi. Spoštujemo e, dublinsko ureditev, sodelujemo z evropskimi institucijami in sicer v kontekstu polne preglednosti. Res je, gospa, pregledna, gospa komisarka, veliko bo potrebno še narediti, prav tako bodo potrebno učinkovitejši postopki. Vendar pa je, se je lahko Bolgarija dosedaj zanašala samo na lastne sile. Zahvaljujoč solidarnosti držav članic in Evropske komisije in s pomočjo bolgarskih institucij bo možno v okviru 133. člena rešiti situacijo. Gospod Kirilo. Hvala, gospod predsedatelj. Hvala, Gospod predsedujoči, dragi kolegi, dovolite, da povdarim, da sem prijetno presenečen prvič zaradi števila sodelovanja eh, velikega števila ljudi, ki sodeluje v tej razpravi. Smo namreč v situaciji, ko moramo reševati ne le aktualne probleme, temveč misliti tudi na bodoče probleme. Bolgarska meja oziroma bolgarske meje so zunanje meje in sicer se raztezajo na 200 km. Razrešiti moramo številne probleme. Zahvaljujem se komisarki Malstrom, da je poudarila te elemente da je povdarila tudi, da je potrebno izvajati mehanizem eh, solidarnosti, kajti teh problemov ne bomo mogli rešiti, če ne bodo pri tem sodelovale vse države članice in sicer glede na njihove zmogljivosti, na eh, domači proizvod in na prebivalstvo. Zahvaljujem se tudi. Tudi grškemu eh, premijeju, kajti tudi grška izkušnja je za nas zelo, eh, zelo poučna in koristna. In naše prebivalstvo je zadovoljno s pomočjo, ki eh, jo dobiva. Potrebujemo pa solidarnost. Gospod Kazak. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Begunska kriza v Bolgariji se je začela avgusta meseca 2013. Sprejeli smo načrt za reševanje krize in 90 odstotkov oziroma 80 odstotkov eh, tega je bilo uh, Eh, izpolnjenega do začetka leta 2014 in eh, upada število nezakonitih priseljencev, lahko tudi rečemo, da ni več navala beguncev, število ljudi, ki išče azil v Bolgariji, pa se je. Eh, množično povečalo. Na to se je potrebno ustrezno odzvati, smo se odzvali ustrezno, ni prišlo do izbruha nalezljivih bolezni in podobno. In po avgustu mesecu 2013 pa je se je število beguncev povečalo večkratno. Vse to kaže na to, da se pravzaprav Bolgarija lahko znajde tudi sama. Hvala. Jozlo. Sedaj pa gospa komisarka. Najlepša hvala. Oprostite, predsedojoči, poslušala sem tolmačenje. Jasno je, da smo večkrat obiskali Bolgarijo, tja je odšla tudi delegacija Evropskega parlamenta in situacija je zelo resna. Država ni bila pripravljena na to, Lansko leto je prišlo 11, 12 tisoč beguncev in to je veliko za državo, ki zato ni imela ustrezne strukture. Za Bolgarijo je to eh, zelo visoka številka. Za nekatere druge države eh, je to število beguncev, ki jih prejmejo vsak drugi teden, eh, kot recimo v Nemčiji ali pa na švedskem. Torej, Evropska komisija je sprejela zelo pomembne ukrepe, ampak eh, situacija je še zmeraj zaskrbljujoča. Velike, veliko mednarodnih organizacij, Evropska unija eh, in eh, Združene civilne družbe skušajo pomagati v tej situaciji, kajti zavedamo se, da se kriza v Siriji ne bo zaključila v bližnji prihodnosti ampak ne gre zgolj za sirske begunce, gre tudi za begunce iz Afganistana, Pakistana in tako naprej. Zavedati se moramo, da eh, je veliko držav v naši soseščini v eh, težavah. Torej, integracija, to je bilo vprašanje, ki je bilo zastavljeno. Ja, integracija za tiste, ki eh, so seveda dovolili dovoljenje, da v državi ostanejo ne moremo imeti enotnega pristopa za vse. Kot je dejala gospa Guillaume, moramo zagotoviti beguncem pravico, da prosijo za azil na zunanih mejah Evropske unije, kajti v nasprotnem primeru bi kršili mednarodna pravila in pravila Evropske unije. Zelo blizu meja Evropske unije v Siriji poteka grozljiva vojna. Sosedne države pomagajo Siriji. Sprejele so skoraj 2,5 milijona beguncev, zelo malo pa jih je prispelo v Evropsko unijo. Če bi pomagala vseh 28 držav članic, bi lahko pomagali veliko več beguncem pomoč, ki jo lahko zagotovimo eh, Siriji, je v prvo vrsti ta, da pomagamo eh, v sodelovanju z Agencijo eh, Združenih narodov in, in sicer Agencijo Združenih narodov za begunce in da zagotovimo azil eh, za eh, te begunce in pozivam vseh 28 eh, držav članic, da sprejmejo begunce iz te regije. Gre seveda za grozljivo tragedijo. Z vsemi sredstvi, ki jih imamo na voljo, bomo seveda izkazali solidarnost za Bolgarijo in skušali jim bomo pomagati v tej težavni situaciji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa poslancem za vprašanje. Hvala lepa, gospod Venizelos. Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Prepričan sem, da poslanci Evropskega parlamenta zelo dobro razumejo, da se Grčija z to temo v svetu še kako intenzivno ukvarja smo soseda Bolgarije, smo država, ki ima zelo dolgo obalo in tako kot vse druge sredozemske države smo izpostavljeni eh, te, temu velikemu pritisku tako rekoč vsak dan. In sicer ne le na morskih mejah, ampak eh, tudi na kopenskih mejah. V Bolgariji je sedaj ta eh, problem še prav posebej perič. Eh, Ugotovimo lahko le, da je ključnega pomena sodelovanje med Evropsko unijo in Turčijo, ko gre za upravljanje teh eh, begunskih tokov. Sporazum o vračanju beguncev z Turčijo, ki je bil podpisan pred eh, nekaj tedni, je potrebno tudi izvesti. Seveda pa nam je jasno tudi, da načelo enakomerne porazdelitve v Evropski uniji enostavno mora veljati. To je tesno povezano z solidarnostjo in to je tudi temelj integracije v Evropski uniji. V svetu se ukvarjamo s vprašanjem, kako se odzvati na ta pritok beguncev. Vemo, da je to eh, velik humanitarni problem. Vemo, da je razlog za ta pritok beguncev humanitarna kriza, poleg tega pa se tukaj pojavlja tudi vprašanje varnosti. Begunci nujno potrebujejo pomoč, prosijo za azil, zaradi tega, eh, ker so begunci v skladu z definicijo mednarodnega prava. Gre pa seveda tudi za vprašanje, kako zagotoviti varnost teh beguncev v Evropski uniji. Torej, ta problem je večplasten. Sprejeli smo takojšnje ukrepe in to so tisti ukrepi, s katerimi se odzivamo na trenutno nastalo situacijo, kaj ti beguncev ne moremo pripustiti samih sebi in v tem eh, kontekstu potrebujemo pomoč za države, kot je recimo Bolgarija. Po drugi strani pa potrebujemo tudi obsežno strategijo za odziv eh, na eh, begunske tokave. Grško predsedstvo je to temo postavilo v eh, središče svojega programa, kajti Evropska unija mora zares pokazati, da se je sposobna učinkovito spopasti z temi problemi. Želel sem spomniti še na to, da smo oktobra pri eh, vrhu na vrhunskem srečanju eh, zelo intenzivno razpravljali o tej temi po eh, grozljivih dogodkih na Lampedusi. Potem so bili predstavljeni tudi zaključki akcijske skupine za sredozemlje. 14. in 15. januarja pa je potekalo neformalno srečanje notranjih ministrov v Atenah, prisotna je bila tudi komisarka gospa Malmstrom in obravnavali smo tudi zaključke akcijske skupine za sredozemlje. Torej imamo zelo trdne temelje za pripravo smernic za obdobje po stokholmskem programu. Seveda čakamo še na sporočilo Evropske komisije, upamo, da bo to sporočilo objavljeno marca tako da bomo na vrhunskem srečanju junija lahko eh, zares eh, sprejeli smernice Evropskega sveta. Problem, s katerim se srečuje Bolgarija, se vsakodnevno pojavlja tudi v Grčiji, na Malti ali v Italiji. In eh, seveda ne moramo nastavno čakati do junija, da se soočimo s tem problemom, kajti v vseh teh državah je situacija dramatična. V prispevkih, ki smo jih slišali danes v tej pokrožni dvorani, smo jasno dobili tudi eh, smernice, kako ta problem rešiti. Seveda bom te pobude posredoval naprej. Ne le Bolgarija se srečuje z to težavo, celoten Evropski parlament se ukvarja s tem in zato potrebujemo tudi eh, evropsko zavest o eh, tem problemu. Najlepša hvala. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. S tem je. Razprava zaključena in sedaj prehajamo na naslednjo razpravo. Situacija v Egiptu je to. In najprej je na vrsti gospod Venizelos kot eh, predsedojoči svetu.